señores y señores diputados voy a declarar abierta Spoštovane poslanke in poslanci, otvarjam zasedanje. Sekretariat mi je pravkar sporočil, da bi naj opozoril na to, da bomo imeli neposreden prenos zasedanja našega odbora. To je potrebno povedati vnaprej. Vendar pa tako ali tako se vedno izvrstno obnašate tema sestanka je izvolitev predsednika in podpredsednikov odbora za ekonomske in monetarne zadeve po členu 191 poslovnika. Sedaj pa sprašujem, ali imamo kandidate. Imamo kandidature. Gospod Klif, prosim. Najkrat. Vaš mikrofon, prosim. Kot dosedani koordinator ALDE v odboru ECON bi rad predlagal britansko kolegico Sharon Bowes kot predsednico našega odbora. In veseli me, da je pripravljena sodelovati pri kandidaturi. Existe alguna otra candidatura? Hvala lepa. Ali je še kak kandidat? Ne. To pomeni, da imamo samo eno kandidatko, Sharon Bowles. Prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno sem želela podati izjavo, preden bi me potrdili kot predsednico. Veseli me, da lahko povem, da sem počaščena, da me je skupina Alde imenovala za predsedniško mesto. Vlogo predsednika bom vzela zelo resno za vse državljane Evrope. V duhu preglednosti in zato, ker se moramo ukvarjati tudi s podjetji in eh, z Evropsko centralno banko, bom izpostavila tudi svoje osebno mnenje o evru sem in vedno sem bila za evro. Tudi zato, da bi naj Združeno kraljestvo vstopilo v evro moče. To je znano veliko kolegom, ki ste bili tukaj že v prejšnjem mandatu. Vendar pa z velikim zadovoljstvom to ponovno potrjujem tukaj. To je tudi stališče liberalnih demokratov, liberalnih demokratov v Združenem kraljestvu. Sem pa tudi poslanka za politično skupino ALDE in tudi v tem kontekstu bom odigrala svojo vlogo, kar se nadzora regulative in kar se reforme nadzora in regulative tiče. Če me boste imenovali, bom delojala ključujoče, sodelovala bom s koordinatorji, odborom in predsedstvom. In to bi pričakovala od vsakega predsednika še prav posebno, kar se tiče dialoga s podjetji, pa bom se zavedala ključnega pomena tega dela za države članice, ki so že v evromočju in za tiste, ki si tega še želijo. Hvala lepa. Hoy es un día de magníficas. Hvala lepa. To so odlične novice. Odlično kandidatko imamo. Tudi izjava je bila izvrstna. Če ni drugih kandidatov, predlagam, da potrdimo izvolitev z aplauzom. Prosim, če prevzamete predsedovanje. Hvala lepa vsem. Tukaj imam že pred sabo svoja prva navodila. Sedaj nadaljujemo z imenovanjem podpredsednikov. Torej, kdo so kandidati za prvega podpredsednika? Gospod Gozes. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi, da vam prvi čestitam. Res sem vesel, ko ste povedali, kar ste povedali. Sam sem tako stari kot novi koordinator za skupino EPP ED, oziroma za skupino EPP. Predlagam kolego Garcia Margajo za podpredsednika. On je bil na vašem mestu, preden ste ga vi zasedli. Uh, Hvala lepa. Je še kakšen kandidat? Ne. Predlagam, da tudi prvega podpredsednika potrdimo z aplauzom. Ah, Prosim, pridite za predsedniški pult. Right. Uh, now, uh, do I have any uh, nomination? Kandidati za drugo podpredsedniško mesto. Gospod Skinner. Gospod Bowles, predsednica. Dobrodošli na tem položaju. Zelo resno jemljemo zaveze, ki ste jih prej omenili. Upamo, da bomo lahko sodelovali z vami v duhu, ki ste ga omenili in da bomo dosegli veliko napredka pri delu na našem odboru. Sem pa ponosen, da lahko napovem Marlene McCarthy za kandidatko za drugo podpredsedniško mesto. Veliko izmed vas jo že pozna in mislim, da bo zelo dobra povezava med delom, ki ga upravljamo sedaj in to je naša kandidatka za drugo podpredsedniško mesto. Um, Hvala lepa ne vidim kakšnih drugih kandidatov, tako da lahko Arlene McCarthy potrdimo na podpredsedniško mesto za plazo. Right, uh, um, Tudi Arlene prosim, da zasede svoj položaj za predsedniškom pultom. Sedaj pa tretje podpredsedniško mesto kandidati. Spet gospod Gozes. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospoda Sturjana predlagam za tretjega podpredsednika. Uh, Hvala lepa. Ne vidim kakšnih drugih kandidatov, tako da sedaj lahko potrdimo kandidata tudi z aplavzom.

gre za volitve in ne imenovanje v okviru dogontovega sistema. Mislim, da imamo najprej kandidate, potem poprašam še po nadaljnih kandidatih. Vedno me morajo imenovati za kandidata, potem pa sem lahko izvoljena. Morda so bile kakšne tehnične težave in sedaj kandidature za četrto podpredsedniško mesto. Gospod Skinner. Hvala lepa. Spet lahko napovem kandidaturo Edvarda Šaknune, ki je malteški poslanec iz vrst socialdemokratov. Visoko kvalificiranje, to lahko pričakujete iz naše delegacije in je bil tudi nekdani član odbora za notarno politiko na Malti in mislim, da bo podal dragocen prispevek delo našemu odboru. Priporočam ga. Hvala lepa. Še kakšen kandidat? Ne. Tako da lahko tudi četrtega kandidata potrdimo z aplauzom. close to me. Thank you. Right, um, I now have, uh, some... Tako, sedaj pa še nekaj sporočil, predsedujoče. Datum naslednjega sestanka našega odbora je sreda 2. septembra od 10. do 12.30 in potem tudi od 15 do 18.30. In sedaj lahko tudi že zaključimo sestankom. Hvala lepa.